žal mi je začeti bo treba ne moremo čakati na vsakega včeraj smo imeli dolg sestanek oziroma danes dopoldne smo imeli sestanek dvorana je bila polna šlo je za šport upam da ste tudi za to temo zainteresirani, sicer niso vsi tukaj, ampak upam, da so vsaj tisti, ki so tukaj posebej zainteresirani. Danes imamo možnost, da se pogovorimo za skupino za razmislek ali odbor modrecev. Imam. V prvi vrsti ni na voljo tolmačenja, zato se morate predstaviti v druge vrste. Ja, okay. Mogoče lahko tehniki, ki nas slišijo ali pa ne, poskrbijo za to, da bo prevod slišan tudi v prvi vrsti. Kakorkoli že. Bomo začeli. Veseli nas, da je danes z nami odbor modrecev. V letu 2010 je komisija spostavila to skupino. To je storila eh, komisarka, ki je tudi pristojna za digitalno agendo in tudi strani naše komisarke je pristojna za izobraževanje in kulturo. Komisarki ste zaprosili strokovnjake, da najde odgovore na to, kako ravnati z digitalizacijo, z vprašanjem spletnega dostopa in ohranjena kulturne dediščine to pomeni tudi evropejano. Veseli me, da so trije modrici danes z nami, niso trije sveti kralje, ni, ni trije modrici iz eh, daljnih držav, to so trije modrici iz te skupine. Gospa Nigeman je generalna direktorica Nemške nacionalne knjižnice in vodja Eh, projekta Evropejana. Potem je gospod Moris Levi, ki je mm, direktor firme Publicis, ki se ukvarja z marketingom in glučevanjem. Potem je z nami Jacques de Decker, ki je avtor in novinar. Ga ni tukaj? še prihaja, še prihaja. Se ne bo prvi na vrsto, torej ne bo zadeva tragična. Ti trije mudrici so pred kratkim izvedli spletno konsultacijo, 28. oktobra pa so organizirali javno razpravo in med temami, ki jih je konsultacijski proces pokrival, so bile možnosti financiranja, digitalizacije, zasebno javna partnerstva in tudi vprašanje avtorskih pravic ter licenčnih praks. Poročilo skupine za razmislek bo pripravljeno do konca tega leta, tako da upamo, Upamo pa, da bomo že danes dobili upogled v delo tega odbora. Lahko tri modrece prosim, da v desetih minutah eh, predstavijo najnovejše dosečke pri svojem delu. Začenjamo s kom? Z gospodom Morisom Levijem. Izvolite. Lahko govorite v svojem maternem jeziku, če želite mais en français. Hvala, spregovoril bom v francoščini. Danes ste govorili o zdravem telesu, danes popodne pa bomo govorili o zdravem duhu, torej o duhu, ki ima veliko kulture v svoji glavi. Obravnavali bomo temo, ki ste me naložili gospa Vasilija in gospa Krus, maja letos. In sedaj smo skoraj da pri zaključku svoje, svoje naloge. Ne vem, če smo modreci, vem pa, da smo obravnavali to temo in smo bili v vodoma zelo naivni in potem smo se zavedli, da gre za veliko temo in da so tu zelo pomembni vidiki, tudi zelo pomemben čustven vidik, saj gre na vse zadnje za evropsko kulturno dediščino in to je povezano z globoko kulturo in življenjem evropejcev. Ne vem, če bomo lahko odgovorili na vse vaše pričakovanja danes popovdne, vendar pa smo zelo veseli, da smo lahko danes tu, da smo danes v Evropskem parlamentu in da vam lahko predstavimo, kje smo pri svojem delu. Imeli smo nalogo, ki je bila zelo široka in ki je pokrivala več vedikov, ki ste jih že navedli, torej ne bom tega ponavljal, gre pa za to, da se financira digitalizacija da zagotovimo, da ima Evropoana prihodnost, da damo nekaj priporočila v zvezi s tem in da določimo, kakšni naj bodo uh, pogoji za zasebno javna partnerstva. Poleg tega pa je bilo tu še vprašanje, kako eh, lahko prenesemo v digitalni svet uh, dela, ki uh, Eh, ki, ki imajo avtorske pravice in dela, ki nimajo avtorskih pravic, ki so recimo dela sirote ali ki niso več na voljo. Skratka, gre za vprašanje uh, tega, kaj je na voljo. In tu gre tudi za čezmeno vprašanje. Maja smo začeli s svojim delom. bili smo zelo poglobljeni pri svojem delu in kaj smo ugotovili z določeno bojaznijo in sicer. Tako kulturni kot ekonomski vidik sta tu precej pomembna. Morda celo bolj od tega, kar smo mislili, da, kak, da bo. Uh, Torej, če se pogovarjamo o številkah, pa tudi, če se pogovarjamo o samem izzivu, ki ga to delo predstavlja. Medtem, ko smo opravljali svoje delo, eh, drugi napredujejo in to zelo hitro. Zato moramo hitro sprejeti odločitve. To pa ni neenostavno, ne preprosto. Torej, kako smo se lotili dela? Bili smo zelo odprti, nismo imeli predsotkov. In ne glede na to, kakšne težave se lahko zgodijo glede ločenih akterjev, akterjev, in ne glede na izvor uh, tega avtorja, tega ne moremo imenovati kot tudi Google tega ne more imenovati. In Torej, morali smo stopiti v stik z določenimi avtori in uredniki, vendar pri tem nismo imeli nobenih predsotkov, ne glede na to, odkot so šli, so prihajali naši uh, sogovorniki. Mi smo želeli čim uh, prej dobiti odgovore, zato da bi videli, kako lahko pridemo do nekih rešitev kako lahko imamo neka preprosta načela, ki jih lahko dejansko izvajamo. Med sabo smo se odločili za pristop, ki je vizionar, vizi, vizion, vizionarski in pragmatičen. Moramo pač upoštevati, da se svet spreminja in moramo biti pragmatični, saj se svet spreminja in moramo se zavedati, in biti pripravljeni na to. Zato smo tudi pripravili priporočila, ki gredo v to smer. Torej, priporočila, ki so načelna, vendar vseeno se zavedajo realnosti. Danes vam še ne moram povedati, kakšna bodo ta priporočila, vendar pa lahko odgovorimo na vaše vprašanje glede tega, kaj smo storili in kaj smo storili. Imeli smo konzultacije za katere smo želeli, da bi bile čim bolj eh, celovite. Saj ni enostavno odgovoriti na vprašanja iz vprašalnika. Želeli smo vključiti le tiste, ki so dejansko uh, pomembni za ta, za ta posvetovanja. Mi smo želeli torej se pogovarjati s tistimi, ki res imajo kaj pametnega zapovedati in ki so nam lahko odgovorili na naš vprašalnik. Prvo presenečenje glede standardov komisije. In sicer to je število število udeležencev 1258. No, vmes niso bili le običajni lobisti, ki so prišli. No, seveda smo tudi njim hvaležni, da so dali svoje mnenje, vendar pa smo tudi slišali mnenje državljanov vseh držav, ki so podali svoje vprašanja, svoje dvome in bojazni. Druga stvar, ki smo storili, je bilo javna predstavitev, ki je bila na, na, na spletu, sodelovalo je 100 deležencov in to je bil seveda pomemben trenutek za naše delo, saj je prišlo do res živahne razprave, vključeni so bili pomembni strokovnjaki, ki so nas dejansko razsvetljeli. Torej, popolnoma nič ne obžalujemo tega dneva, ko smo organizirali ta dogodek. In ta isti dan smo tudi imeli stik z, ministrom, z ministri držav članic, ki so dopolnili uh, naše delo in so nam torej dali določene uh, Eh, poglede na to, kakšne so skrbi v njihovih državah na nacionalni ravni. Kaj lahko zaenkrat rečemo? Sedaj imamo neke določene indikacije glede številk. Prosili smo za študijo eh, pri nekem, pri nekem angliškem podjetju, ki bo čez nekaj dni eh, nam podal to študijo, vendar počasi že dobivamo uh, Eh, številke in te številke pomenijo, da bodo finančni izzivi precejšnji. In sedaj smo v času, ko imamo finančne težave, ko imamo pomankanje javnih verov, in ravno zaradi tega bo ta izziv zelo zapleten, zlasti, ko gre za financiranje digitalizacije. In s tem je povezanih več pomenih vprašanj. Kako bomo, kje bomo določili ločnico, kje se bomo odločili, uh, kje poleči črto med zasebno javnimi partnerstvi? tako da bomo evropejci še vedno imeli nadzor na dogajanje, ko gre za, kultir, za uh, kulturno dediščino, hkrati pa za dogotoviti dostop čim večji uh, javnosti, hkrati pa, da bomo imeli neko pobudo strani eh, za eh, zasebna podjetja, tako da bodo to želeli financirati. In ugotovili smo, da bo to zelo težana naloga. Potem imamo tu še vprašanje avtorskih pravic in tega, če smo rekli črna luknja 21. stoletja. Kako bomo digitalizirali vso to osebino in se pri tem eh, zagotovili, da bo do te osebine na voljo javnosti, pa da se bodo hkrati spoštovale avtorske pravice. No, glede tega smo se veliko pogovarjali in smo tudi marsikaj dosegli in imamo tudi glede tega jasna priporočila. In potem je še en vidik, ki zadeva dela, ki niso na voljo. Eh, dela sirote. Glede njih je seveda situacija veliko bolj zapletena, saj je zakonodaja vsake države drugačna za to vrstna dela. Potem je tu še en ključen vidik, ki ga ne smemo nikako zanemariti in sicer, ko se uh, ko se dotaknemo digitalnega sveta, pridemo v nek svet, ki se spreminja izjemno hitro. Izjemno hitro se spreminja. In to se nam lahko zgodi, da bomo eh, dali veliko denarja za nekaj, kar bo hitro zastarelo. In torej zelo pomembno je obravnati vprašanje posodobitve digitaliziranega gradiva. Tudi to je tema, na kateri delamo. Skratka, z Evropejano smo se veliko ukvarjali. Evropejana je spletno mesto, ki se pravzaprav približuje Google, ko zadeva kar zadeva knjige. Skratka, imamo dostop do milijona sto tisoč knjig preko Evropejane, Google pa milijon petsto tisoč. Torej, nismo zelo daleč od Google in nismo popolnoma revni glede tega. Sedaj smo v zadnji fazi, imamo še nekaj srečan, ki bi imeli ta teden in prihodni teden. Eh, delamo svoje z Žakom Dekerjem in Elizabet Nigeman. In svoje poročilo bomo napisali malce pred Božičem. In med počitnicami ga bomo lahko še enkrat prebrali. Takrat bomo, torej po počitnicah, pa ga bomo lahko predložili obema komisarkama, ki sta nam zaupali to nalogo, torej Androli Vasilju in e, Neli Cruz. Torej, začetek januarja jim bomo podali poročilo. To bo kratko poročilo. Uh, upam, da bomo z njim dali neko minimalno osnovo za boljšo razumevanje tega zelo obširnega uh, področja. Sedaj bom dal besedo še Elizabet in Žak, ki boste uh, dopolnila moj prispevek. Levi. Hvala, gospod Levi. Gospa Nigeman, izvolite. Ähm, Hvala lepa. Pravzaprav nimam kaj dodati. Bi se pa prisrčno zahvalila za to priložnost. Z veseljem bomo odgovarjali na vprašanja in z eh, seboj bomo vzeli tudi koristne napotke z vaše strani. In zdaj dajem besedo še pisatelju. Sem vas že pozdravila, ko vas še ni bilo tukaj. Lahko nas pozdravite, lahko pa tudi poveste kaj več. Mislim, da je naš predsednik naše skupine že vse zelo dobro povedal. Mislim, da je cela ta izkušnja zelo uh, zanimiva in nujna, glede na stanje stvari. To vprašanje je takšno, da res potrebujemo pospešitev premisleka in da je treba sprejeti odločitve. In uh, gre za to, da moramo biti kosnologi in uh, um, Moris Levi je zelo dobro predstavil naše delo. Hvala lepa. Potem lahko zdaj začnemo z razpravo s kolegi. Več kolegov se je moralo preseliti nazaj zaradi tega, ker eh, tehnika ne deluje. Gospod Triple, izvolite. Hvala lepa, Doris. Hvala lepa našim strokovnjakom, odboru modrecov. Gospod Levi, še enkrat ste omenili vse izzive, pred katerimi smo, kar je bil za nas tudi motiv, tudi za komisijo bolj. Da se stavi to skupino, vse smo želeli več vedeti o tem, ne samo kakšni so izzivi, ampak kakšne so možne rešitve za ta zapleten problem. In tega bi se zdaj lotila. Očitno šte, še niste čisto pri koncu svojega dela, vendar pa ste se ukvarjali z vsemi velikimi vprašanji in problemi, zato bi oblikovala nekaj vprašanj v upanju, da boste lahko podali nekaj vse začasnih odgovorov. Del politične razprave. Se nanaša na javnih zahtev glede evropejane, tako da bi imeli dostop do celotne evropske dediščine. Tukaj se postavlja vprašanje financiranja. Drugo vprašanje pa je, kako bomo ravnali z avtorskimi pravicami, saj imamo drugačen sistem kot v ZDA, kjer imajo druge pravila za copyright. V Evropi imamo drugačna pravila, pa nacionalno še posebne tradicije kar zadeva dela sirote, je ena od zahtev iz političnega prostora, da bi razširili avtorske pravice, da bi popolnoma izzeli dela sirote in jih v popolnosti digitalizirali, tako da bi lahko uporabniki dobili dostop do teh del. Vendar pa je pomislek eh, v tem, da s tem eh, ne zaščitimo pravice posameznikov, zato moramo najti neko razli, drugo rešitev, najti modele, ki bodo omogočili oboje zaščito in objavo. Ta razprava o delih sirotah je zelo uroča in zato, ker se naša debata vedno znova vrača v na ta nasprotja, bi vas prosila, če lahko vi trije strokovnjaki podate kakršnekoli predloge za rešitve. Imate različne predloge, o katerih moramo v političnem prostoru še razpravljati. Prosim vas, da podate nekaj bolj konkretnih rešitev v tej smeri. Thank you um, to uh, all the speakers and to you, Chair, for the floor. Uh, Um, Hvala lepa. Imam vprašanje, ki se navizuje na vprašanje gospe Trupl. Ukvarjamo se pravicami, avtorskimi pravicami, intelektualnimi pravicami. Evropa je zelo raznoliko področje, zelo zanimivo. Tukaj pa je tudi velik ekonomski potencial, ki ga ne izkoriščamo dovolj. digitalni trg za Evropo ni odprt in nimamo enostavnega dostopa za državljane in eh, podjetja v Evropskem parlamentu, tečejo razprave glede strožjega izvajanja obstoječe zakonodaje. Drugi pa pozivajo k reformam in to morda sodi v področje možnih izbir, o katerih je govorila gospa Trupel. Zato me zanima, kakšne reforme, o kakšnih reformah ste razmišljali in kakšne ste dobili odzive od. Uh, umetnikov, od avtorjev. Veliko krat dobimo razloge oziroma dobivamo odgovore iz eh, avtorskih krogov, ki poskušajo zaščititi svoje pravice. Zanima me, a ste upoštevali te zadeve, ko razmišljate o proračuni za digitalizacije. Kakšna bo izguba priložnosti, če ne bomo harmonizirali digitaliziranega eh, trga v Evropi? Vprašanje je tudi, kako spostaviti podporo za reforme, ki bodo težke, če hočemo prejiti 27 različnih sistemov na evropski sistem. Nadaljne vprašanje je, ali ste spoznali kakšne dobre prakse v svetu in ali ste se ukvarjali z pošteno uporabo, kot jo poznajo v ZDA. Gospod Boris, naš polski kolega je naslednji. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, zahvaljujem se strokovnjakom za predstavitve. Sam bi postavil vprašanje glede kulturne dediščine. Tukaj ne gre samo za literaturo, ampak eh, za celotno ikonografijo v Evropi. Evropejana je del tega, kulturno dediščino v Evropi pa bi morali obravnavati v širšem smislu. Tukaj gre za dostop eh, do starih grafik, do starih kartotek. Gre tudi za audiovizualne vsebine, filme in podobno, ki bi jih lahko iskali po spletu. Moje vprašanje je podobno kot eh, vprašanje gospe Trupel. Sprašujem po poslovnem modelu, ki bi ga lahko tukaj uporabili, tako da bi po eni strani zaščitili avtorske pravice, po drugi strani pa omogočili dostop. Če govorimo o digitalni agendi, agendi tukaj prav tako omenjamo nek ustrezen poslovni model in na to se nanaša tudi moje vprašanje. Želite eh, ta model tudi upoštevati, gre za poslovne modele, varstvo avtorskih eh, pravic? in dostop. Sama imam še eno vprašanje, s tem zaključujem okrog vprašanj. Zanima me. Pravite, da ste se srečali eh, z ministri, ko ste organizirali svojo videokonferenco. In kaj pravijo? Ali so pripravljeni dejansko dati dostop do kulturne dediščine recimo Nemčije, Francije? Sam imam dvome glede tega. Res me zanima, ali so dejansko pripravljeni na to in v kolikšni meri bi to storili ali pa jih pri tem kaj zavira. Torej, to so vsa vprašanja za vas. Gospod Levi, izvolite. Odgovoril bom na določeno vprašanje, potem pa bosta moja dva kolega odgovorila oziroma dopolnila določene vidike. Ne morem vam povedati, kaj so ministri pripravljeni storiti razprava se je osredotočala za zlasti na to, kar so oni pričakovali od nas in o vprašanjih, ki so imeli za nas in poleg tega so nam povedali, kaj bi morali mi narediti tekom svojega dela. Moj vtis je bil to, da je bil eh, presenetljiv angažma z njihove strani. Vsi so bili zelo motivirani. In so res zelo uh, so, uh, močno sodelovali pri razpravi. In prav tako sem dobil vtis, da so nekateri uh, želeli govoriti, vendar so pravzaprav res imeli veliko zapovedati glede te same teme. Ni šlo le za neko uh, površno razpravo. No, seveda, to sploh ni lahka tema. Skratka, gre za nekaj, kar se zelo resno jemlje. Druga stvar, eh, prebral sem poročilo gospe Trupel, vsi smo ga prebrali, saj smo ga dobili med pomembnimi elementi, ki smo jih morali poštevati in do katerih smo imeli dostop in to je bilo seveda koristno za naše delo. Vprašanje avtorskih pravic je ekstremno zapleteno vprašanje. Morda bo Žak kaj več o tem povedal. Ne gre le za vprašanje specifičnih vidikov za vsako državo, temveč obstaja bistveno vprašanje za prihodnost in ne smemo kreativnosti, prihod... za... ki bi potekla prihodnosti, zavirati. In poleg tega še nekaj, kar mislim, da je omenjala gospa eh, Šakr, če sem prav prebral, je sicer ekonomski potencial. To je točka, ki še nismo obravnavali, vendar o tem potencialu smo se pogovarjali med kosilom. In mislim, da obstajajo pomembne stvari, ki jih moramo predvideti, ko gre za eh, to, da imamo neke naložbe, če eh, želimo motivirati podjetniški duh glede tega. In potem vprašanje gospoda Borisa glede audiovizualnih vsebin. To je vprašanje, ki smo ga obravnavali med kosilom. In sicer so nekateri ustrajali pri tem. In gospa, če želite, bi sedaj res dal besedo pravim modrecem. <laughs> Pametne, modre ženske, izvolite. Um, Rada bi povedala še več o audiovizualnih proizvodih. Občutek, da je Evropejana ni pristojna za to, prihaja od tega, da vsa audiovizualna dela, v, da so nastala v 20. stoletju ali kasneje. Prej še nismo imeli eh, tehnologije, ki bi nam omogočala, da ustvarjamo arhive kulture dediščine za to vrstna dela. In tukaj se ponovno pojavlja vprašanje avtorskih pravic. Sploh pri audiovizualnih delih imamo veliko del sirot in del, pri katerih je zelo težko najti imetnike pravic in razrešiti to vprašanje avtorskih pravic. In to kaže, kako je to zelo pomembno. Po eni strani ugotavljanje vsebine, po drugi strani pa reševanje zadev povezani z avtorskimi pravicami. To je še teže kot finančno vprašanje, vprašanje avtorskih pravic pri delih eh, sirotah eh, in pri delih, ki niso več na voljo. In s tem bi predala besedo eh, Žako Dedekerju. Hvala, Elizabet. mi si prizadevamo, da bi izpostavili vsa vprašanja, ki jih to zbuja. Tu gre za zapletena vprašanja, kot je povedal Moris Levi. In so to tudi pravzaprav neke nove teme, nova vprašanja. Ehm, v odboru za kulturo se verjetno ne zgodi pogosto, da se pogovarjate o teh uh, temah, ki tako natančno, vsaj gre za tehnološko vprašanje, ki izpostavljajo stvari, ki smo jih potisnili pod preprogo. Zlasti recimo vprašanje harmonizacija eh, sistema zbiranja avtorskih pravic. Vemo, da različne države članice imajo različne zakonodaje, različne zakone. Vendar glede na to, da internet ne pozna meja, ne moremo več dopustiti tega, da imamo več usporednih eh, sistemov, ki pač vsak velja na svojem ozemlju. Sedaj bijemo plat zvona in to vprašanje eh, bodo morali upoštevati vsi akteri Evropske unije, tudi vi. Mi smo zgolj uh, tisti, ki vam ki vam sporočamo to, kar se dogaja, saj se mi s tem vsakodnevno uh, soočamo v svojem vsakodnevnem delu. Vendar pa ste ravno vi in svet ministrov tisti, ki morate sprijeti odločitve. Moris Lim je to dobro razložil. Svet ministrov je na nas naredil zelo dober vtis. Ministri niso prišli zgolj na kosilo, temveč so res izkazali svoj interes za to, kar jim je predstavila komisarka. In so se tudi oglašali in izkazalo se je, da poznajo temo, tako kot tudi tu. Torej, očitno je ta problematika prisotna, o tem ljudje razmišljajo, vendar pa je potrebno, da se o tem pogovarjamo v institucijah. Potrebno je bilo to, da se odbor za kulturo Evropskega parlamenta odloči, da je to pomembna tema za danes in za prihodnost. Torej, to je sreča za vas, um, bolj kot za nas, da lahko prestajemo to temo. Sveda bodo potekale še druge razprave proti slovja, verjetno se boste med sabo tudi pre, pre, preperali glede same filozofije avtorskih pravic.

Eh, rekli ste, da je vse skupaj velik eh, konflikt eh, in da bomo imeli zelo veliko zanimivih debat. Imamo jih v bistvu že leto in pol. In moje pričakovanje do vas je bilo, da nam boste predstavili različne scenarije, opcije, Eh, ko bomo na osnovi jasnih besedil lahko razmišljali o tem, v katero pot potovanje gre. Osrednje vprašanje je, ali naj bi za eh, dela sirote napravili generalno izjemo na področju avtorskega prava in to generalizirali, ali pa bomo poskušali to ohranjati in prišli s pomočjo diligent search do modelov, eh, po katerih bi avtorje ustrezno kompenzirali. Eh, nekateri argumentirajo, da je potrebna generalna izjema in na ta način imamo velik ekonomski potencial, drugi pa pravijo, eh, da koncepta intelektualne lesnine ne moremo opustiti. To bo srednje in dolgoročno za evropsko industrijo problem in priti moramo do drugih rešitev, kako delati na področju zaščite avtorskih pravic. In dejansko vas prosim, prosim, imeli ste očitno zelo zanimive debate in prosim vas, če nam na osnovi teh debat lahko navedete nekaj opcij, na osnovi katerih bi konkretno lahko diskutirali. To je povezano z velikim izzivi, z velikim problemom, to vemo že kar nekaj časa. Hvala. Vendar, torej trije eh, modreci zaključka svoje debate še niso dosegli, še niso dosegli dejansko tiste skrajne točke modrosti. Upam, da jo boste lahko našli, sama nisem pravnica, ampak ko govorimo o avtorskih pravicah, je to za mene kvadratura kroga. Eh, ko govorim z pisateljem, pravi, da avtorska pravica ni pomembna, da je glavna stvar, da je na spletu. Ja, to tudi slišimo danes in prepričana sem, da bo gospa Šake to pozitivno ocenila. Meni se zdi to grozno. Ampak, če nekdo želi postati znan, je to najboljša platforma. Če pa nekdo želi kaj zaslužiti, moramo razmišljati o tem, da ustvarimo druge možnosti. Skratka, meni se vse to zdi grozno težko, zato imamo tri modrece, da bodo sedaj iskali to pot. Eh, tisti iz Betlehema so to našli in dejansko vas prosim, da to storite. Seveda vem, da tega ne morete storiti danes, ampak recimo ob koncu zimskega dopusta eh, na snegu, da boste potem našli toliko modrosti, da nam boste januarja ali februarja morda lahko nakazali neko pot. Eh, kajti eh, vi boste eh, kanček osnove za kolega Barnjeja, ne samo za vas in za Vasilijo, kajti kolega Barnje mora predložiti direktivo o avtorskih pravicah in tudi ta je lahko samo taka, da bo zadostila našim pričakovanjem. Ne želim zavlačevati stvari. Draga Helga, pravzaprav si ti želela dati odgovor z repliko. Vemo, da odgovorov danes ne moremo dobiti. Želimo vam veliko uspehov pri pridobivanju spoznanj v naslednjih tednih in upamo, da bomo lahko spomladi slišali vaše odgovore. V imenu kolegov se prisrčno zahvaljujem za to, da ste sprejeli to nalogo in prepričana sem, eh, da boste to nalogo tudi zadovoljivo rešili. Vsakomor ni mogoče ustreči, ampak to je pač tako v politiki. Eh, hvala. Äh, seveda lahko ostanete tukaj, če imate druge obveznosti, pa seveda eh, lahko odidete. No, sedaj eh, prehajamo naprej na naš dnevni red. Zelo me veseli, da imamo tu podpredsednico, komisarko Neli Krös enkrat smo že oziroma večkrat smo že to leto diskutirali z njo, zato ji kar dajem besedo. Uh, ve, kje nas žuli Čevelj, tudi osebno sem že govorila z njo in v 15 minutah nam bo povedala, uh, kakšne, uh, kakšni so nameni na področju uh, digitalne politike in uh, politike glede frekvenci. Imate besedo. Ehm, <clears throat> ehm, Hvala, dragi člani odbora za kulturo. Najprej bi se vam zahvalila odboru in vsem, ki vas to zanima, za vaš interes v dejavnosti na področju digitalne agende. No, to seveda ni nič novega. Mene je tudi zelo zanima, kakšne so vaše pobude, kaj počnete, zlasti tiste, ki so del področja mojega resorja in recimo vključno z poročilom o sistemu dvojnega predvajanja in vašega mnenja o političnem, o programu eh, radijskega spektra. Junija sem imela priložnost, da sem vam predstavila Eh, digitalno agendo za Evropo. To je seveda ambiciozen program in je del strategije Evrope 2020. Danes bi rada govorila o prvih izvedbenih ukrepih digitalne agende, ki jo predlagamo letos. Torej, govorila bi o komuniciranju po široko poštakem pasu in programu RSPP, torej za radijski program, za, za spektr za radijski program. Vsi se strinjamo, da je dostop do hitrega interneta nekaj, kar bo ključnega pomena za ekonomsko oživitev, s tem bomo dali platformo za spodbudo inovacijam in s tem bomo preprečili digitalni pre prepad. Mislim pa, da tu gre še za nekaj več. Ne gre le za gospodarstvo in zmanjšanje digitalnega prepada, gre eh, za to, da se pogovarjamo o 500 milijonih evropejcih in kako lahko vključimo njih v uh, to delovanje. Široko poslovno komuniciranje je del eh, svežnja uh, komisije za, široko pas, za široki pas in tu je priporočilo za dostopa za prihodno generacijo in potem ima tu še predlog za program radijskega spektra. Sporočilo priznava, da je treba imeti precejšnje naložbe, če bomo želeli imeti eh, hiter internet po celi Evropi. In zato potrebujem vašo podporo in potrebujem rezultate, če eh, želimo, da bomo to dosegli. Če nam ne bo uspelo z širokopasovnim komuniciranjem, potem ne bomo mogli iti naprej. To je okvir za vse deležnike, za vsakogar, ki je vključen. To je javni sektor, zasebni sektor, eh, lokalne, regionalne oblasti. Vsi morajo sodelovati z nami in mi moramo sodelovati z njimi, zato da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zadali. Torej, to so cilji digitalne agende. In naša obveza je bila tudi povezana s podporo parlamenta. Kakšne dejavnosti predlagamo? Države članice morajo razviti svoje široko pasovne načrte. To je ključnega pomena. Drugič, stroški investiranja v široko pasovne infrastrukture moramo zmanjšati. To je dejstvo če bomo uspešni, bomo to dosegli, če bomo koordinirali recimo urbano načrtovanje in drug razvoj infrastruktur. S tem res dosežemo precejšno razliko. Tretjič, uporaba eh, skladov. Evropskega strukturnega sklada in sklada za razvoj podeželja. In bolj moramo jasno sprašati, kakšne možnosti obstajajo glede tega. No, zelo dobro je, eh, ko ste v parlamentu organizirali dogodek z deležniki. Se ne gre za to, da bomo nekaj eh, dali na pladnju državam članicam. Gre tudi za to, da države članice in lokalne, regionalne organizacije morajo same razviti svoje poslovne načrte in na to priti k nam in potem jim seveda mi lahko finančno pomagamo. Če vidimo nek poslovni načrt, potem vam lahko zagotovim, da vam bomo prisluhnili. Kar zadeva široko poslovne povezave, mislim, da bi bilo smiselno, da imamo poslovne načrte za, ta, za to vrste naložbe in mislim, da potrebujemo večje naložbe, visokopisovne naložbe. To bi lahko tudi uporabili Evropsko investicijsko banko. Tudi vi ste v stiku z njimi vsake toliko časa in oni in seveda imajo še na voljo naše svoje finančne instrumente. Skratka, nikoli se ne smemo predati. Včasih se mi zdi, da lahko ravno majhni načrti, ko imamo recimo infrastrukturnikov vas, marsikaj dosežejo. Torej, lahko pritegnejo neko naložbo v širokopasovne infrastrukture. Recimo neka vas konkretno je dobila 40 milijonov evrov za uh, to naložbo oni so razvili svoje podjetje in kaj je bil tu največji izziv? Ta entiti trikrat hitrejši kot v centru Londona. Torej, to je to, kar si želimo, to je zgled. In ne smete preveč čakati, morate poiskati pravo pot do finančnih verov brezžični internet bi moral biti na voljo tudi preko radijskih programov. No, o tem bom še kasneje spregovorila bolj podrobno. Komisija ima svoj predlog o sklepu za uh, program radijskega spektra. Tu bi spodbudili enotni trg za elektronske komunikacije, torej preko harmonizacije spektra in s tem bi tudi podprli druga področja politike EU, recimo okolje, promet, zdravje in tako naprej. Spektr je redek javni ver in to vemo, zato moramo preučiti vse možne in potencijalne rabe, zato da se ga uporabi na objektiven in nediskriminiran način, zato da maksimiramo ne le eh, ekonomski, temveč tudi družbeni in kulturni vpliv uporabe spektra. Torej, tu moramo biti kreativni, ne pa da se držimo tega, kar že vemo. Torej, moramo razmišljati o tem, kako bi lahko izkoristili potencial, ki tu obstaja in pri tem seveda ne smemo nikogar diskriminirati. Ne smemo vzpostaviti neke umetne delitve, da bi rabe spektra nobenih umetnih delitev si ne želimo. Mislim, da obstaja velika, eh, velika sinergija, če eh, torej iz, čim bolj povezano izkoristimo ta radijski, radijski spektr. S tem seveda lahko povečamo možnost eh, brežičnega. Eh, dostopa do interneta. In seveda širokopasovni internet in brezvični internet imata posebne naloge. In to, in seveda tisti, ki tega nimajo, so na nek način prikrajšani. Ne smejo biti naivni, obstaja določene skrbi, da bi lahko novi brezžični, nova brezžična oprema uh, povzročala interference na kabelsko televizijo. In seveda, razumem vaše stališče, da moramo to skrb upoštevati. Zato je komisija prosila tehnični odbor naj dela na tem vprašanju. Ne vem, kakšen bo končni rezultat v tem odboru imamo tehnično podkovane ljudi, ki bodo vedeli, kaj in kako. Mislim pa, da bi lahko prišli do nekega sporazuma med vsemi deležniki, da bi šli naprej in da bi imeli torej boljše standarde v prihodnosti. In poleg tega pa bi imeli še blažilne tehnike. Torej, to je glavno sporočilo, ki vam ga lahko predstavim. No, če se to res potrdi, če res lahko rečemo, da se te novi standardi lahko zagotovijo, Eh, potem bi lahko dejansko šli naprej s tem izvajanjem. In seveda bi komisija nadzirala eh, dodelitev teh brežičnih mikrofonov in seveda to je naša odgovornost. Ne moremo reči, da to ni naša odgovornost. Tega nišče ne more reči v svojem predlogu, če govorimo o radijskem spektru smo podarili kulturni in ekonomski vidik teh storitev in naš cilj ni le zaščita teh storitev, temveč to, da zagotovimo, da imajo prihodni razvoj. Zelo so pomembni za oblikovanje medijskih vsebin v prihodnosti in seveda avtocest za podatke. Praktično gledano, so države članice tiste, ki so najboljše, da obravnavajo ta vprašanja brežičnega interneta, saj so nacionalne politike različne. To ne pomeni, da seveda mi ne bomo vključeni v to, seveda smo vključeni in sama se čutim zavezana vam, Evropskem parlamentu, glede tega. Imeli smo delavnico za deležnike 29. oktober, torej pred dvema tednama. In tam smo videli, kakšne so naše možnosti na dolgi rok, da izboljšamo enotni trg za to vrstne storitve in proizvode. No, tu bomo vsekako združili svoja prizadevanja. Če naj zaključimo v zvezi s vprašanjem radijskega spektra, naj povem to, da gre tu za zelo širok program, ki bo trajal pet let, torej ta politika, ki je postala, bo trajala pet let. In zato bomo lahko dosegli uh, vse cilje, ki smo jih zastavili, le če bomo lahko računali na tesno sodelovanje vseh deležnikov. In pri tem računamo na vas, saj vemo, da imate vi moč pri tem, vi, države članice in seveda industrija. To je zelo pomembno. Seveda pa so tudi tu zelo pomembni predstavniki uporabnikov. Torej, to so interese skupine, ki jih moramo vključiti in tu računamo na vašo pomoč za naš zelo ambiciozen program. Rada bi povedala nekaj v zvezi z delovnim programom za leto 2011. Glavne dejavnosti ki jih eh, načrtujemo za drugo leto. In tu se vmes osredotočali na glavne vprašanje. Ne, uh, neutralnost neta. To je nujno. Uh, eh, 30. septembra smo zaključili javno posvetovanje. Rezultati so objavljeni na spletu skupaj s prvo oceno komisije. Prejšnji teden smo imeli skupni vrh v tej hiši, zato da bi uh, prisluhnili deležnikom in ta razprava je bila za mene zelo koristna. Na koncu sem bila zelo zadovoljna z samim izidom razprave. Sedaj bom predstavila situacijo in potem vam bom poročala vam in svetu in to čim hitreje. Potem še glede regulacije, glede telekomov. Morali bomo preučiti vpliv in posledice uredbe o roamingu in tudi o tem vam bomo poročali. Prav tako bomo morali razpravljati o tem, kaj storiti z določbami o univerzalnih storitvah na področju e-komunikacij v svežnu za telekom. To je še ena tistih stvari, ki so odprte. Kaj lahko pričakujemo? do konca prihodnega leta bomo predstavili zakonodajni predlog, zato da eh, bomo vas obvestili o spremembi direktive o ponovni rabi eh, informacij iz javnega sektorja. In seveda, tu obstajajo pomembne posledice. Potem bomo tudi obravnali vprašanje v zvezi z eh, dostopom do spleta. Vsakdo, tudi tisti, ki recimo imajo kakšne invalidnosti, mora imeti dostop do spleta. Saj je to zelo pomembno za socialno vključenost in zagotoviti, da je internet revolucija takšna, da lahko v njej vsi sodelujejo. In poleg tega moramo imeti možnost pregleda zato da lahko standarde spreminjajo in da so lahko standardi zavezujoči za vse. In to je zlasti del načrta uh, za tiste, ki imajo kakšne um, invalidnosti. Poleg tega bomo eh, nadzirali prenos direktive o audiovizualnih medijskih storitvah. Seveda bom gotovo imela prihodnje leto še priložnost bolj konkretno o tem spregovoriti pred, va, pred vašim odborom. Torej, eh, to sem vam želela nekako predstaviti, vsekakor pa me zanimajo vaši prvi odzivi na to, kar sem povedala. Danes do povdne smo imeli svet za šolstvo, izobraževanje in mladino in ministri so sprejeli sklepe sveta o evropski filmski dediščini in s tem smo seveda izpostavili pomembnost evropskega filma. Ti sklepi eh, priznavajo eh, to, da potrebujemo pravno varnost glede intelektualne lastnine in da je pomembno ohraniti eh, dostop do del. Prav tako te sklepi pozivajo države članice naj zagotovijo naj uh, institucije, ki se ukvarjajo s filmi, dobijo primerne pravice, zato lahko dejansko ohranijo uh, in omogočajo nekomercialno rabo filmov. In poleg tega smo imeli zelo eh, plodno razpravo uh, o kulturnih in audiovizualnih, audiovizualnih vidikih za digitalno eh, agendo z Evropo. Zlasti smo slišali nekaj v zvezi z prioritetami držav članic, tako da smo dobili neko predstavo o prioritetah na evropski in nacionalni ravni. In potem smo imeli še dnevno kosilo. Uh, in naj povem, da sem posem fascinirana na tem, da trije aktivni ljudje so pripravljeni nameniti toliko časa za ta dosje, ki smo jim ga naložili. Izbrali smo torej tri osebe, ki niso člani skupin deležnikov, temveč je šlo za ljudi, ki imajo kreativen pristop razmišljanja in doslej so se skazali kot zelo entuzijastične in aktivne člane eh, dela skupine za premisleki in so zelo aktivni in komunicirajo z vami in z ministri in moram reči, da sicer ne vem več, kot veste vi, sedaj po tem sestanku, vendar seveda razumem, da še niso zaključili svojega dela in bodo to, in seveda si prizadevajo za to, da bi zaključili dokončno poporočilo, ki bo, upajmo, ključnega pomena za to, da bomo videli, kakšne bodo naše prihodne dejavnosti glede digitalizacije gradiva, ki bo na Evropejani in mislim, da bodo imeli dovolj časa, da bo dejansko zaključili svoje delo. Torej, o tem smo se pogovarjali na kosilu z ministri in res sem bila navdušena nad vsem skupaj in všeč mi je to, da se glede glavnih stvari vsi strinjamo. Lahko bi rekli, da to ni presenečenje, saj gre za nekaj res pomembnega, vendar, ko se pogovarjamo o svetu, no, imam nekaj izkušenj s svetom, to ni vedno tako. Vendar v tem primeru je bilo in upam, da bomo res lahko hitro napredovali. Hvala. Hvala lepa. Slišali smo celo vrsto tem, ki si jih načela. Nekaj kolegov se je priglasilo k besedi, gospa Kamrebert, ki je poročevalka za program politike podelitve spektrov. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospa Kruz, za pregled dela kot pripravljavka mnenja za odbor za kulturo se bom osredotočila na programe radijskega spektra. Mislim, da se strinjamo s tem, da je razširitev širokopasovnih povezav zanimiv ne samo z gospodarskega vidika, temveč tudi z vidika dostopa do informacij, to se pravi z vidika kulturne in socialne udeležbe v družbi. Mislim, da se s tem vsi strinjamo in uh, o tem se nam ni treba prepirati. Posebej me veselja vaša izjava, da boste na vsak način poskušali preprečiti umetno delitev med eh, spletom in klasično televizijo. Če pa si pogledam, kaj je komisija predložila glede radijskega aspekta, nisem posebno optimistična, ampak bolj zaskrbljena, spokaj zadeva področje televizije, ki se zdi, da um, bo nekoliko potonilo v pozabo. Treba razmišljati o tem, da bi nadaljne frekvence od uh, frekvence 800 naprej še podeljevali. Postanem zaskrbljena, da bi potem popolnoma izbrisali in vrgli ven iz zemeljskega spektra eh, televizije in eh, klasične eh, programe in oddajanja. Iz naših izkušenj vemo, da televizije potrebujejo takšne frekvence. Veliko jih je vlagalo v digitalno televizijo kar lahko potem pozabijo, ker so bile te investicije za manj. V Francije je zemljska razširjenost bistveno bolj pomembna kot v drugih eh, državah. Eh, kabel in satelit nista tako razširjena kot v drugih državah, eh, torej imajo še vedno zemljsko razširjenost in če v interesu raznolikosti različnih mnen in interesov ohranjamo tudi to zemljsko komponento, tako se moramo vprašati, ne bi bilo dobro zagotoviti neke vrste varstvo eh, klasične televizije, ki bi se vendarle lahko še razširjala eh, po zemljskih frekvencah eh, in mislim, da potrebujemo sploh pri programu radijskega spektra dodatne pobude za zemljsko-teristično razširjanje televizijskega signala, tako da ne bi bilo prišlo do popolne ugasnitve tega področja. Države naj bi ohranjene svoje pristojnosti, tukaj se strinjam. Sej Države potrebujejo del samostojnosti, seveda v nekem koordiniranem okviru, vendar imam občutek, da program radijskega spektra daje komisiji več eh, pristojnosti in jih s tem zgubljajo države pri oblikovanju politike podeljevanja frekvenc. Potem imamo še vprašanje prekrivanja Eh, frekvenc tukaj moramo zagotoviti, da ne bo prihajalo do moten. In tukaj bo treba pogledati, kako upoštevati načelo povzročitelja. Ne vem, če je potrebno omogočiti neke frekvence za vsak eh, lokalno gledališče, treba je pač upoštevati tudi eh, kakšne finančne obremenitve to prinaša seboj, treba razmisliti tudi finanč, na finančne kompenzacije. Sploh področje kulturne raznolikosti mora biti bolje upoštevan v programu radijskega spektra, tako da ne bomo razmišljali samo o ekonomski učinkovitosti. Skratka, kulturno raznolikost moramo ohraniti in tukaj je treba še marsikaj storiti pravzaprav mi govorite iz srca, to sem gospe Kruz že povedala v zasebnem pogovoru, tukaj se združujemo v boju za kulturno raznolikost. Problem je tudi v tem, da proizvajalci mikrofonov sploh ne mislijo producirati več proizvodov, ki ne bodo šli v eh, promet. In ta razvoj mi ni všeč. Tukaj bo treba biti previden veliko škode lahko povzročimo za napačno politiko. Upam, da boste za svojimi ambicijami dosegli, kaj je gospa Ferhajen. Sami Nemci so danes tukaj. Najprej najlepša hvala, gospa komisarka, za vaš obisk v odboru za kulturo. in seveda bomo avtori mnen in člani tega odbora prinesli vaše besede v nadaljne razprave. Mislim, da je pomembno, da tematiko digitalne agende ne obravnavamo samo pod eh, gospodarskimi vidiki, ampak tudi kulturnega pomena tega medija. Petra Kamart-Evert eh, je seveda govorila tudi za me in jo popolnoma podpiram. Gre za zelo pomemben vidik, ki ga je treba upoštevati. In tukaj se postavlja še eno vprašanje in sicer izgradnja spektra za omogočanje telekomunikacij, prenosa podatkov po mobilni poti, po drugi strani pa vedno znova slišimo tudi argumente eh, oskrbe z širokopasovnimi povezavami na podeželju. Vprašanje, ki se vedno znova postavlja, je, ali je oskrba z širokopasovnimi povezavami samo preko mobilnih eh, omrežij, preko spektra, na srednji rok in dolgi rok dejansko zadostna, kajti že zdaj imamo težave pri količini podatkov, ki se prenašajo po eh, omrežju. Tehnične možnosti svekrat zdaj niso takšne, da bi lahko eh, velike nize podatkov brez napak, eh, brez problemov preko mobilnih omrežij lahko prenašali. In to bi spet pripeljalo do zapostavljenosti podeželjskega območja ki bi imelo eh, oskrbo preko radijskih povezav. Vem, da komisija o tem še razmišlja, sploh eh, za področje podeželja, nadaljne poenostavitve za oskrbo preko optičnega omrežja na dolgi rok, vendar imam tukaj konkretno vprašanje, kako je pri debati glede novih osmeritev strukturne politike in finančnem okviru, ki ga bomo imeli na voljo ali pa ga ne bomo imeli na voljo s kakšnimi stroški računate za izgradnjo tako enega eh, mobilnih širokih povezav in po drugi strani, kakšna podpora je bila potrebna z evropske strani za oskrbo državljanov na podeželju, eh, da bi jim omogočili resnično odeležbo pri ponudbi, kulturni izobraževalni ponudbi in aktivni odeležbi tukaj. Kakšni bi bili stroški za to? kako je z strukturnimi svobodami, bodo te tudi ugrajene in v kolišni meri, ker ste že omenjali, imamo tesnejšo, tesnejše sodelovanje z regionalno in lokalno ravnjo pri izvajanju programov. Imate tu že jasne predstave, imate kakšne zamisli, kako bi zadevo izvajali tudi iz finančne plati. Kultura je tukaj zelo pomemben eh, vidik. Eh, treba pa je upoštevati tudi možnost financiranja različnih vsebin. Iz tega izhaja tudi še eno vprašanje. Gre za neutralnost spleta, to ste le na kratko omenili. Veselilo bi me, če bi tukaj še kaj več dodali, kako komisija namerava prihodnje zagotoviti, da bodo države članice zagotovile nediskriminatorni dostop do spleta, kako zgleda z vidika odbora zapora. Tukaj bi moral biti splet eh, enako dostopen za vse in bi morali imeti vsi ponudniki vsebin enake pogoje. Predvsem mali ponudniki vsebin, ki hkrati predstavljajo tudi kulturno raznolikost v Evropi in jo zagotavljajo tudi na področju izobraževanja lahko bo dajo pomemben prispevek. Tukaj so v zapostavljenem položaju v odnosu do velikih akterjev na trgu, ki si lahko ustvarjajo čisto drugačni položaj in imajo s tem tudi konkurenčno prednost pred malimi. Uh, Tukaj moramo zagotoviti popolnoma nediskriminatorni dostop, razmisliti je treba tudi o tem, kako razviti možne alternative za financiranje v mrežju, ne pa, da bi ponudniki prevze, veliki ponudniki prevzeli tudi majhne vsebine, tako rekoč, in s tem izrinili majhne strga. S tem bi spodbujali oligopolno gospodarstvo. Moj bog, upam, da so tolmači lahko sledili govornici. Še eni nemki predajem besedo, gospod Rubel ima zdaj besedo. Eh, hvala, Doris. Govorila bom angliško, tako da bom imela neposredno komunikacijo z našo komisarko. Hvala za vaš govor, gospa komisarka Kruz. Počrtam lahko vse, kar so tri gospe z odbora za kulturo že povedale in želim vas spomniti na naslednje. Ko ste imeli svoj velik eh, govor v odboru o politik Telekoma, ste rekli, da razumete, da morate najti zelo dobro ravnovesje med eh, ekonomsko, socialno in kulturno um, dimenzijo. Sedaj sem vas poslušala glede uh, radis, programa radijskega spektra in po, uh, zabili ste to, kar je parlament že um, storil v zvezi z svežnem o Telekomu in sicer eh, gre za predloge sprememb v tem svežnju in dejansko eh, bi vas prosila, da jemljete resno to, kar dela parlament. Dejansko nima smisla, da vse skupaj vedno znova začenjamo z ničle. In eh, verjetno je to zelo dober način sodelovanja, če bi prevzeli to, kar je parlament do sedaj že storil obljubili ste, ko ste eh, govorili, Eh, da bi želeli vzpostaviti to ravnotežje oziroma ta trikotnik dejansko, morate to jemati resno, kajti kot ste že slišali, smo vsi zainteresirani, da je stvar ekonomsko uspešna, vendar je pa tudi eh, jasno, eh, kaj želimo. Ko govorimo, o tem gre tudi za socialno in kultursko raznolikost, zato tu ne gre samo za vprašanje ekonomske konkurenčnosti. In mislim, da mi ni treba ponavljati, kar so gospe že povedali, kaj ti delim vsa mnenja. Morda pa bi nam lahko povedali nekaj o nekem drugem velikem vprašanju v zvezi z internetom, v zvezi z um, oceno stanja na tem področju. V okviru komisije in zlasti med vami in Barnjejem obstajajo določeni konflikti, kar zadeva to vprašanje, kar zadeva vprašanje eh, razvijanja enotnega digitalnega trga na eni strani in ekonomskih vidikov na drugi strani oziroma eh, vprašanja zaščite eh, avtorskih pravic oziroma povračila za kreativne proizvajalce in kaj bi lahko bile potencijalne rešitve. Ali bi nam bili pripravljeni pripravljeni povedati nekaj v zvezi s tem, eh, kako o tem razpravljate v okviru komisije. Hvala lepa. Hvala, gospod Boris. E, dziękuję bardzo. E, chciałbym. Chwala. E, podpiram gospod komisarko v tej smeri, ko gre za širokopasovni dostop. In sicer bomo eh, naslednje leto razpravljali o kohezijski politiki. V moji regiji sem videl, kako je to delovalo z strukturnimi skladi in širokopasovnim internetom. To je dejansko dobro delovalo ravno zaradi strukturnih skladov. Na zadnjem delu pa obstajajo problemi. Podjetja imajo včasih probleme pri realizaciji. In še eh, na to želim navezati, kar je povedala gospa Trüppel. Eh, kdo naj bi vodil to razpravo, komisija ali morda nekdo drug, kdo naj bi razvil modele delovanja, ki zagotavljajo eh, avtorske pravice po eni strani in po drugi strani zagotavljajo ustrezen dialog eh, med avtori različnih del. Od ideje pa do uresničitve nekega dela je pot dokaj dolga. Eh, digitalizacija filmov. Eh, to v programu še ni vsebovano, ampak bi moralo biti, kaj ti danes je Evropa še daleč oddaljena od Amerike, naprimer, ko gre za digitalizacijo filmov. Ne moremo vsakomor pa vsej Evropi omogočiti tega dostopa, do celotnega eh, kinematografskega bogatstva. Eh, mi moramo oblikovati ta digitalni dostop eh, tudi na področju filma. Zato se mi zdi, da bi morali zagoviti finančno podporo in tudi prevode v vse jezike. Na primer, eh, zahvaljujoč Evropski investicijski banki, ampak to je potem eh, dejanski prenos kulture na državljane. Eh, ja, to se dogaja v programu medija in v drugih programih in manj na področju gospe Kruis, vendar pa je vseeno dobro, če se dva komisarja zanimata za to in se skupaj borita za to. Sedaj pa še naš kolega Lotar Biski. Uh, Eh, hvala, gospa komisarka, za informacije. Broadband, eh, široko pasovnost, eh, to je seveda tudi prihodnost evropske kulture. In če pravilno razumem, vi odločate o tem bolj kot pa kulturni ministri. Ampak še en vidik me zanima, kako vi gledate na to. Gre za razvoj komunikativnih kompetenc. Eh, problem eh, je v vseh dokumentih, da je to potrebno upoštevati in ugotavljam, naprimer pri izobraževanju učiteljev, kje. To je velika oganka. Eh, ker pa se mi ukvarjamo kot odbor tudi za izobraževanje, me zanima, kako je z razvojem komunikativnih kompetenc, zakaj tu ni izobraževanje učiteljev. To je tradicija, tudi audiovizualne medije, Ehm, torej na platnu pred seboj nekaj vidimo. In zavedamo se, da je to pomembno, eh, da eh, novosti ne prinaša samo tehnika, ampak ljudje, ki to izkoriščajo, morajo imeti tudi kompetence, da se s tem ukvarjajo, tudi kritično. E, moje vprašanje je, ali se to ustrezno upošteva ali pa to ni relevantno za vas in ali naj bi to rešili e, nacionalno. Skratka, komunikacijska kompetenca za to gre. Prosim, e, čisto na kratko. Na kratko. Ada je podarila, da to ni le orodje, pomembno je izbrati pravo vsebino, kako lahko umetniki uh, prispevajo k digitalni agendi. Prav tako me zanima tranzicija, kakšen bo prehod. Tu moramo biti pozorni, saj ali ni to morda vse skupaj prehitro, ali ni morda ta dnevni red malce prenatrpan program. In še zadnja stvar, glede povezave z javnimi medijatekami, knjižnicami. Torej, tako kot, kot je rekel moj predhodnik, kakšna je povezava torej z drugimi ustanovami. Sedaj zaključujem debato in dajem še gospe komisarki možnost, da odgovori, prosim. Um, Trupel, Gospa Trupel me je izvala. Pač odvisno od teme. Če za trenutek pomislite, da parlamenta ne jemljem resno, potem se s tem ne moram strinjati. To ni res. Sama sem bila poslanka v Evropskem parlamentu oziroma v parlamentu v svojem prejšnjem življenju, tako da poznam to delo, tako da ustrajam na tem, da vas jemljem resno. A to pomeni, da se vedno strinjamo? Ne. Vendar pa to ne pomeni, da vas ne jemljem resno. No, zdaj pa eh, najprej idem na odzive na vaše vprašanja o pomembnih temah. Zato sem zelo hvaležna za priložnost, da lahko o tem razpravljamo. Kar zadeva radijski spektr to gre za izziv, s katerim se človek sreča enkrat v življenju. Zdaj smo v položaju, ko imamo to priložnost nekaj narediti. Zato pravim, da moramo tu nekaj narediti. Potrebujemo spektr za zagotavljanje širokopasovnega dostopa, za digitalizacijo in za izvajanje digitalne agene. In tukaj moramo vključiti vse iz različnih razlogov, gospodarskih, eh, kulturnih, izobraževalnih, zdravstvenih eh, in tako dalje. Zavedamo se, da je treba izkoristiti te priložnost. Seveda pa je zelo pomembno, da je zelo pomembno, vedeti, kako to narediti in vprašanje je, ali imamo dovolj spektra za vse, kar načrtujemo. Seveda smo zelo ambiciozni in vsak ima svoje zamisli. V končni fazi pa je tako, pa je vse skupaj zelo ambiciozen program. Če si pogledamo eh, spektr za oddajanje in širokopasovno komunikacijo, ne načrtujemo digitalizacije, zaradi tega, ker je komisija doslej prepričana, ne bom rekla, da bo vedno tako, ne verjamem tudi ne v življenje po smrti, tako da ne vem, kako dolgo bo to veljalo, ampak v, v prihodnosti, za katero smo odgovorni v zdajšnji komisiji, je takšno naše mnenje. In tukaj sem prepričana, da da bomo izkoristili to priložnost. Seveda bomo zadeve spremljali in parlament tudi. Spremljamo zadeve in zagotavljali, da bo spektr očikovito uporabljen. In to je povezano vprašanjem, ali je spektr dovolj spektr je treba učinkovito uporabljati v korist državljanov kot tudi podjetij. In tukaj smo tudi pri brezžični ponudbi za kulturne vsebine. To potrebujemo, delamo tudi na interferencah. Med vsemi deležniki. Razpravili smo tudi o tem, da imamo možnost, da bi generalni direktorat in tehnična služba pripravili nekega predstavnika, ki bi vam poročal v odboru. Prepričana sem, da se bo to zgodilo, da bo nekdo z veseljem prišel k vam in vam podal bolj natančne informacije. Ampak zaenkrat sem zelo mirna in pripričana, da bo vse steklo v redu. Seveda to prinaša tudi finančne posledice. Finančne spodbude moramo delati v skladu z evropskimi predpisi. Ta, ta problem bo treba rešiti tako ali drugače. V svetu smo se pogovarjali o vprašanju kinematografije nisem poznala te problematike, vendar pa se pojavlja. In bilo je treba razložiti svetu, da imamo ustrezno 75 tisoč na voljo za financiranje malih lokalnih eh, kinotek oziroma kinodvoran. Kinematografo. Tukaj sem pripričana, da bomo našli ustrezno rešitev tudi za manjše kulturne ponudnike. Vendar pa moramo zelo paziti, da ne bo kdo trpel zaradi rešitev, ki ne bodo skladu z zakonodajo. Kaj zadeva širokopasovne povezave? To je trenutno najboljša rešitev. Če si pogledate fiksna omrežja, boste gotovili, da to ekonomsko ni sposobno preživeti. Seveda pa nimamo samo enega instrumenta na voljo, imamo nekaj možnosti. Torej ne gre samo za optična vlakna ali pa samo satelit ali pa kaj takega, ampak imamo več možnosti, ki jih lahko upoštevamo. Seveda pa sem razumela vašo poanto in sicer, da ne smemo posliti ljudi na podeželju na cedilo. In tukaj se strinjam z vami, vsak mora imeti dostop. Torej, ljudje, ki živijo na podeželju, invalidi in tako naprej, vsi. Zato moramo uporabiti najboljše tehnologije v danih okoliščinah. in se krati zavedati, da tukaj lahko uporabimo eh, instrument državnih subvencij in eh, struktur, sredstev strukturnih skladov. Net neutrality. Fascinating, for I'm always starting and I'm repeating myself when... No, zdaj se počasi že eh, ponavljam, kar zadeva odprtost in neutralnost medmrežja. mrežja tukaj potekajo razprave in moramo vedeti, o čem govorimo. Primerjavi z ZDA. Eh, ZDA imajo popolnoma drugačno situacijo. Tam nimamo takšne uh, konkurenčne situacije, pri nas je drugače kar zadeva odprta omrežja, sem zelo za odprti internet. To mora biti izbira potrošnika. Moramo imeti rešitve, ki bodo transparentne, odprte in moramo zagotoviti potrošnikom, uporabnikom, da izbirajo. free lunch so um, open and net neutrality doesn't mean Odprtost eh, in neutralnost pa ne pomeni, da ne boste več dobivali računov. Torej, ne bo potem vse zaston. Program eh, radijskega spektra upošteva ta paket za telekomunikacije in v bistvu bi bila slepa, če se ne bi zavedala, da so to najpomembnejša vprašanja za vas, kot tudi za komisijo. S tem se bomo ukvarjali skupaj. Komisija je v končni fazi prevzela predloge parlamenta, saj smo zainteresirani za iste stvari. Uh, package, uh, zadeve smo samo zapisali v strezni kontekst. Oddajanje ima veliko možnosti, radijsko-televizijsko oddajanje, in to smo vključili v našo politiko radijskega spektra. In če vidite kakšne težave, vas prosim, da me na njih opozorite. Od vas ne dobivam pozitivnih signalov, ne vidim, da bi se popolnoma strinjali z mano. Če v kaj dvomite, potem vas prosim, da mi to poveste in bomo našli rešitev. Se še pa avtorske pravice. Spraševali ste o možnem scenariju, eh, ki ga podpiram. Sem zato, da avtori, uredniki, umetniki, uporabniki in potrošniki, da vsi dobijo svojo vlogo in da upoštevamo interese vseh. Eh, Če vzamemo umetnike, avtorje, ustvarjalce, urednike in tako naprej, si zaslužijo ustrezno nadomestilo. In morali bi dobiti malo boljše občutke, kot jih imajo danes, sploh na področju glasbe. Govorimo tudi o audiovizualnih delih, o shranjevanju vsebin spleta in podobno. zadeve delujejo, kar je dobro. Če govorimo od, o prenosih, prenosih glasbe in drugih del, kar je nezakonito, smo že zelo daleč. In s tem se bo treba ukvarjati. Če vemo, da je nekaj nezakonito, potem moramo ukrepati. Se pa sproža tudi razprava o tem, ali se lotevamo piratstva. To počnemo, ampak s tem ni narejeno vse. Treba je spremeniti sistem, popraviti sistem in to je nekaj, kar želimo narediti. Treba je upoštevati obe strani avtorje, urednike, umetnike, etc. Na njih moramo pomisliti, ko urejamo njihovo plačilo. Se bodo potem ostali kreativni, drugače jih bomo pa izgubili. In se bodo začeli ukvarjati z ničim, kar jih ne bo tako zelo veselilo, nas pa tudi ne. Mišel Barnier in tudi sama se s tem ukvarjam. Mišel je tukaj prvi, ki je pristojen za to temo. Včasih je to nekaj pozitivnega, nekaj včasih nekaj negativnega. Digitalna agenda je horaz, horizontalni seznam nalog, ki jih mora upraviti komisija na 27 področjih. Vsi so se zavezali, da bodo to storili. Ne gre za to, da nekdo zdaj ni pri volji ali pa je spremenil mnenje. Gre za nekaj, za kar smo se zavezali in moramo narediti. In to čim prej. Tako me skrbijo določene zadeve, kot je tudi prenašanje eh, vsebin eh, spleta, naprimer. nekdo izven uradniških vrst mi je dejal, da zgubljamo generacijo. Zato, ker ta generacija živi v prepričanju, da to mora biti mogoče. Zagotoviti je treba digitalno pismenost, ki bo omogočala uporabo teh novih instrumentov. Popolnoma se strinjam, da če je nek eh, študent, če je mlajša generacija, zna dobiti eh, vsebino in učitelj ni na tej ravni, da izgubljamo veliko priložnosti. Zato delamo na tem področju in tudi spodbujamo nacionalno odgovornost na tem področju vendar je treba najti pristojne ministre za posamezna področja in jih spodbuditi k temu, da čim prej ukrepajo. Tukaj so zanimive zadeve. Obiskala sem naprimer šolo v revnem območju, šlo je za bolj ali manj revno šolo, imeli pa so neke opreme in bili so kar dobro usposobljeni, imeli so odlične učitelje ki so bili resnično pristari in zelo zagnani. Kasneje, po obisku te šole, so mi povedali, da starši in stari starši prihajajo v šolo zaradi tega, ker si želijo nekaj lekcij eh, v modernih tehnologijah in to so prevzeli učenci. To je čudovito. Na ta način lahko potem začnejo z neko poslovno dejavnostjo. In to so zadeve, ki jih bomo še naprej spodbujali in za katere se bomo zauzemali. Zelo se veselim eh, izvajanja te politike skupaj z vami.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 Eh, previdni, kot pa da nas stvari povozijo. Hvala. Ja, torej hvala. Najkasneje v naslednjem letu se spet eh, vidimo eh, in čestitke direktorju Madlenu. Morda bi nam na sestanku pokazal tudi nekaj o tehničnih možnostih in povedal tem, da tudi kulturno ni zapostavljeno. Hvala, Neli. And he should, he should listen. Yeah, but he ja, bi mora, as well, so I'm, I, I hope. Bi mora poslušati. Upam, da se boste združili. Hvala. Gremo naprej na točko 9. European year of active. Evropsko leto aktivnega staranja. Hano, izvolite, skupaj se starava. Da, res je. Ona je vam to odprta. E, ja, to je že točno. Staramo se. E, morda se meni to eh, tako vidi na meni, da sem avtomatično postal poročevalec. V soboto imam rojstni dan, 47, eh, bom že star in mnogim se zdi, da je to že kar lepa staro za moškega, no ampak poskušam premostiti tudi ta prak. Gospa predsedojoča, aktivno staranje in spodbujanje medgeneracijske solidarnosti je pomembna tema. Eh, to bo tudi Evropsko tematsko leto za leto 2012. In poskušam delati eh, v smislu gospoda Kaslerja. Gospod Kasler pravzaprav ni star, je mlad človek, poskuša pa se učiti in eh, mislim, da še nima sivih las v nasprotju z menoj. Imeli smo že prvi pogovor z njim in imamo problem, na katerega smo naleteli namreč nimamo proračuna za to. Seveda ne potrebujemo ogromnih vsot, ampak če naj bi organizirali tematsko leto, potem bi morali imeti vsaj kakšno prireditev. Sicer bodo ta tematska leta brez pomena. Um, predvideti treba proračunsko vrstico. Gospod Kastler bo na to upozoril, vložil bo zahtevek za to in pripravljen sem to tudi podpreti. Imeli naj bi torej nekaj razvidnih prireditev, kjer bi bilo govora o tej temi, kajti ta tema je izjemno aktualna tudi v Evropi. E, če si pogledamo nedavne razprave o dvigu starosti za upokojitev v določenih državah, je govora tudi o tem, da eh, določene informacije, določeno znanje odpade, če ti ljudje umrejo, če niso vključeni. O tem je potrebno razmišljati. Mnogi se upokojujejo in na ta način mečemo stran znanje. Eh, treba je paziti na to, eh, da se to znanje prenaša naprej na kasnejše generacije, generacije, ki sledijo. teh dragocenih stvari ne smemo izgubiti, torej stvari, ki jih ljudje nosijo v sebi. Eh, pomemben predlog je eh, tudi ta, da se pač eh, starost povečuje. Pomembno pa je, da to staranje poteka dostojanstveno. V komercialni družbi to ni vedno enostavno. Eh, vedno znova govorimo o tem, da je pomemben skupni trg, kdo tam agira, je pomemben, drugi pa niso tako zelo pomembni. Na najslabšem primeru to pripelje do tega, eh, da eh, se govori, investirajmo v otroške vrtce, v domove za starejše, pa ne več toliko, zato ker ti ljudje niso več tako produktivni za družbo. Vsak človek je pomemben, ima svoje dostojanstvo in mi v stališču želimo opozoriti na to, da je staranje dragocen proces, da ljudje lahko dolgo in zdravo živijo in da želimo ohraniti duhovno in telesno živahnost ljudi, njihove tovrstne sposobnosti in sicer čim dlje je to mogoče. zlasti na področju izobraževanja bi to eh, morali ponovno podariti. Vse življensko učenje je tu pomembna ključna eh, beseda. Na to temo je bil izveden tudi seminar. Eh, danes smo govorili o temi športa, ki je pomembna tako za zdravje duha, kot tudi za zdravje telesa novo učenje ne bi smelo biti ovira, eh, staranje tega ne bi smelo preprečiti, kaj tudi ljudje, ki se starajo, se lahko še naprej učijo. Eh, pomembno je tudi prostovoljno delo eh, za spremljanje starosti. Stari ljudje sami lahko delujejo kot prostovoljci ni nujno, da ima to neko komercialno vrednost, za to ni potrebno nekaj plačati, ampak na različnih področjih potrebujemo prostovoljno delo. In eh, mislim, da to lahko priznamo in na ta način, ravno s tem priznanjem, damo ljudem spodbudo, da delujejo kot prostovoljci. Eh, na ta način uh, se bo še naprej posredovalo znanje teh ljudi, to dragoceno znanje. Ne vem, kako je drugo, samo pri nas uh, na Finskem je bilo tako, ko sem bil otrok, no tega je že zelo dolgo časa, ampak ob vikendih uh, sem bil na športnem igrišču, tam so bili tudi starejši ljudje, Eh, ki so potem eh, merili, kako hitro sem tekel in podobno. Če grem danes na športna igrišča, potem temu ni več eh, tako. Ljudje, ki so danes v športnih društvih, v mladinskih organizacijah, ki delujejo prostovoljno, Eh, vsi gledajo samo na to, ali bodo za to plačani, ali se jim to splača ali ne, je to za nje zanimivo ali ne. Eh, tu bo potrebno opraviti še veliko dragocenega dela in to je tudi duhovna hrana za ljudi, ki izvajajo to delo. Denar ni vse. Jasno mora biti, eh, da so prostovoljne dejavnosti zelo pomembne, da je pomembno posredovati znanje bodočim generacijam. Eh, tehnologija se danes nenehno obnavlja, razvija. Eh, koriščenje novih eh, tehnologij mora biti omogočeno tudi starejšim v smislu vseživljenjskega učenja. In tu se morajo izraziti prednosti starejših ljudi. Vsi državljani, neodvisno od generacije, morajo imeti možnost, da sledijo tehnološkemu razvoju. In tu je zelo pomembno izmenjavati najboljše prakse. Gospa predsedujoča, vem, da ljudje danes večer ne želijo prav dolgo časa sedeti tukaj v odboru, ampak ne glede na to želim podariti še naslednje potrebujemo proračunsko vrstico, potrebujemo nekoliko denarja za to temo, za spodbujanje solidarnosti med eh, generacijami, eh, potrebujemo denar za prireditve, eh, potrebujemo izobraževanje, torej dopolnilno izobraževanje za seniorje. To je zelo pomembno za telesno in duhovno zdravje starejših težišče mora biti tudi na pomenu prostovoljnega dela. Nove tehnologije omogočajo vseživljenjske učenje, to mora biti omogočeno eh, v državah članicah, poleg Evropske unije. Gospa eh, predsedujoča, to je vse in pripravljen sem odgovarjati na vprašanja in dajati eh, oziroma sprejeti tudi dobre nasvete. Hvala. Han, vsi smo ugotovili, da si bil danes eh, pri frizerju, zato da bi bil videti mlajši. No, tega najbrž nisi slišal, ker nisi imel slušalk. No ja, kakorkoli že, gospa Šajders. Uh, uh, you, uh, first... Hvala, gospa predsedujoča. Tu predstavljam Eh, mnenje gospe Olge Sanadove, ki danes ni mogla priti na sestanek. Sama sem sodelovala pri tej temi na Irskem in mislim, da je to prednostna naloga za prihodnji deset let. Evropa se stara, o tem se že dolgo pogovarjamo. Poprečna starost evropejcev se viša število rojstev pa pada in to bistveno. Naj vam predstavim določene zanimive podatke iz Eurostada. Od 2012 naprej se bo začelo zmanjševati aktivno prebivalstvo EU. Tisti, ki ima več kot 60 let, jih bo vsake dve leti 2 milijona več. Sedaj jih je 85 milijonov, verjetno pa jih bo 150 leta 2060. Poprečna starost se bo eh, zvišala za 8 let iz 42 na 50 let. Člen 25 eh, listine temeljnih pravic pravi, da EU spoštuje Eh, pravico državljanov, da se dostojno eh, starejo. Člen 3 definira medgeneracijsko solidarnost kot ključni cilj EU tudi strategija EU 2020 pomeni, kako pomembno je dostojno staranje za družbeno vključenost. Stari ljudje niso le ljudje, ki so izgubili svojo vrednost potem, ko so nehali delati. Ne, imajo ključno uh, vlogo v svojih socialnih mrežah in lahko uh, sodelujejo kot prostovoljci pri številni dejavnosti. Uh, če šest odstotkov uh, pomagajo svojim družinam, enajst odstotkov je aktivno aktivnih pri eh, prostovoljnih dejavnostih in to moramo spodbujati pri aktivnem staranju. In to je tudi Svetovna zdravstvena organizacija večkrat opredelila, ko je govorila o aktivnem staranju. Tu ne gre le za potencial, temveč tudi za ovire, s katerimi se starim soočajo. V Evropi se številni soočajo diskriminacijo pri zdravstvenih storitvah. Poleg tega imajo težave pri dostopu do novih tehnologij moramo upoštevati, da se je sicer povečala uh, zaposljivost starejših od 58 let in sicer za 46 odstotkov. Moramo poskrbeti, da ne bo prišlo do diskriminacije. Poleg tega je pristajanje pomemben vprašanje spola, 25 odstotkov žensk, starih žensk živi v revščini in 16 odstotkov moških. Glavni, cilj za, glavni način za doseganje teh ciljev je financiranje. To je praviloma pristojnost držav članic. Vendar zaradi proračunskih primankljajo je prišlo do zmanjšanega financiranja in to neposredno škodi starejših generacij. Zato mora komisija koordinirati svoje delo in okrepiti svoje sporočilo na tem področju. Komisija mora tudi vključiti več politik, politik ki vplivajo na življenje starejših generacij. Regionalne in lokalne politike je treba tudi vključiti, saj so oni tisti, ki organizirajo aktivno skrbstvo za starejše ljudi. In mislim, da lahko Evropsko leto aktivnega staranja k temu bistveno prispeva. Ich muss nur darauf hinweisen, dieser Kulturausschuss. Hvala. Upozoriti moram na to, da odbor za kulturo ni eh, tisti, ki bo podal celotno poročilo. Mi lahko vključimo samo kulturno-politične vidike pri predlogih. Moramo biti zato nekoliko zadržani. Eh, glavno delo bo potekalo v odboru za zaposlovanje. Eh, na zadeva, naprimer, samo vidik vse življenjskega učenja, naprimer, in druge stvari. Sedaj pa Boris in potem Kelly. In Hvala, gospa predsedujoča. Eh, dejansko se moramo čim prej zavedati, da se mi tudi eh, staramo, ko si pogledamo demografske tendence v Evropi. Tri stvari bi želel tukaj povdariti. Prvič, eh, zelo pomembno je povdariti univerze za tretje obdobje, univerze za seniorje. Vsi Tisti, ki so že kdaj videli te univerze za tretje obdobje, vedo, kako so pomembne. Tu bi bilo potrebno izbirati najboljše prakse. Kar, drugič, kar zadeva eh, poklicno aktivnost po upokojitvi. Eh, nekateri eh, lahko delajo tudi po eh, upokojitvi in to je njihova zavestna izbira. In na tem področju mnogo izgubljamo, eh, če ne izkoriščamo Evropskega socialnega sklada za tiste, ki naprimer želijo delati polovični delovni čas po upokojitvi. In tretjič, velik angažma, kar zadeva prostovoljno delo. In tu navajam primer iz Budimpešte, tam imamo velike spaje. In vsakdo, ki je že kdajkoli bil v spaju v Budimpešti, Budimpeš um, vedo, da tam eh, ta um, kopališča obstajajo že stoletja. Ampak 90 odstotkov eh, gostov v spajih do 16. ure je ljudi starejših od 50 let. To pomeni, tudi v starosti človek lahko vodi prijetno življenje, če obstaja taka tradicija. Hvala. Hvala, kolega Keli. Mikrofon. Na kratko. Mislim, da so drugi govorniki, govorniki povedali že vse, kar sem sam želel povedati. Rad bi povdaril. Mislim, da je škoda, da imamo neko evropsko leto za nekaj, nima pa potem proračunske linije za to. To se zdi potem težko izvajati in določene stvari je treba to omeniti in mislim, da treba to čas tudi podpreti. Zlasti vidik vseživljenjskega življenja za starejše ljudi, številni med njimi, ki imajo več kot 60 let, bi radi bili računalniško pismeni in to bi jim gotovo koristilo. Morda bi lahko Eh, recimo svoje polete rezervirali po spletu in tako naprej. Mislim, da bi lahko tudi to spodbujali v našem odboru. Mislim, da bi morali res poskrbeti za to, da bi imeli proračunsko postavko tudi v namen tega leta. Eh, hvala. Sama želim dati kolegu eno pobudo. In sicer eh, pri svojem delu z Balkanom sem vedno znova ugotavljala, da potrebujemo senior service. To pomeni, da ljudje, ki so uh, dosegli star, uh, upokojitveno starost in ki so pripravljeni še naprej uh, služiti uh, družbi, dati svoje delo na Eh, voljo družbi zrasti tam, eh, kjer je to potrebno. Eh, v Bosni in Hercegovini so hvaležni za vsakogar, ki z njimi skupaj gradi to novo deželo. Tam je zelo, zelo veliko možnosti, ampak eh, mislim naprimer tudi na eh, Ukrajino, na Ozarbajdžan. Eh, povsod je toliko možnosti, da ljudje po upokojitvi naprimer še delujejo kot inženjeri. Mnogi inženjeri, ko so pokojeni, nimajo nič početi, pa gredo lahko tja za manj denarja, ker že imajo pokojnino. Eh, ta senior service pa pravzaprav ni eh, deležna ustrezne pozornosti komisije. Morda bi mi lahko poskušali v obliki našega prispevka stvari pokreniti v to smer. Komisija je prisotna, komisijo želimo pozoriti na to, da je to prva razprava. Ko bomo imeli na voljo dokument, bomo prosili komisijo, da do tega zauzame stališče. Eh, najprej eh, naj se mi dogovorimo o tem. Hvala sicer, da ste prisotni. Eh, in za zaključek še dragi Hanu Takola, sveže stiliziran. Gospa predsedujoča, hvala za pripombe, da sem bil pri frizerju, hvala, da ste to opazili. Človek pač poskuša izgledati mlajši. Čisto na kratko se želim dotakniti tudi poročevalcev v senci. Žal je prisotnih malo drugih, tako da se ne morem eh, pogovarjati o frizurah vseh eh, drugih. Eh, no ja. Gospa predsedujoča, v zvezi z razpravo z gospodom Kastlerjem. Gospod Kastl in Nistelroj želijo, želita predlagati še dodatna slov. Aktivno staranje in medgeneracijska solidarnost naj bi se to glasilo. No, to je verjetno čisto v redu, ampak morda je to nekoliko dolgo. če smo krajši, bomo bolj stvarni, bolj prodorni. No, o tem lahko še diskutiramo. Osredotočati bi se morali na kulturo in izobraževanje, kot ste to pravilno ugotovili, gospa predsedojoča. Eh, gospod Kastras eh, je pogledal tudi še področje dela, unesel nekaj sprememb. Eh, mislim, eh, da bi se mi morali osredotočati na naše področje, šport, izobraževanje in tako naprej. Eh, to, kar je bilo do sedaj povedanega, je zelo dober začetek, vreden razmisleka, to bomo poskušali vključiti in s tem bi, mislim, lahko zadostili tako mladim kot tudi starejšim. Hvala. 2. decembra bomo razpravljali o osnutku poročila gospoda Takole in potem bo postopek stekel še v januarju. Decembra, torej uradno poročilo kolega, o katerem bomo razpravljali. Hvala tistim, ki ste še tukaj. Vem, da je četrtek, da je že pozno. Eh, sama imam danes večer še podelitev literaturne nagrade komisije. Jaz bi lahko delala še dlje, ker bom potovala šele jutri. Ampak eh, številka deset. Sprejetje sklepov koordinatorjev. Imate jih pred eh, seboj na mizi. Če nihče nima nič proti, je to sprejeto. Točka 11. Razno. Mislim, da nihče ne želi še karkoli povedati. Torej smo to tudi že končali. 12 datum naslednje seje, 1. december eh, in 2. Eh, december eh, celo do povdne. Sicer še kaj drugega, mislim, da ne. Zahvaljujem se vsem, tudi tolmačem, ki so morali tolmačiti tudi zelo hitre prispevke, da ste prenašali mojo angleščino in francoščino in vsem skupaj srečno pod domov.